imel obvestilo. Kot je najavil že predsednik ob začetku plenarnega zasedanja, smo dobili pritožbo gospoda Van Korbin Mikeja in smo dali sankcije dvema poslancema, ki jih bomo izvršili.